mr president včeraj se je v združenem kraljestvu zgodilo to da je kraljica postala tista ki je najdlje na prestolu in upam da se mi boste tudi drugi pridružili in priznali dali priznanje tej neverjetni grozi.